odločil, da, je, da so ti mandati veljavni. Če nihče ne nasprotuje, nadaljujemo. Odbor za ustavne zadeve se je ukvarjal z 47. členom poslovnika. Po členu 201. tretji odstavek predlaga, da se na naslednji način razlaga ta člen in sicer v okviru preverjanja mednarodnih sporazumov po 83. členu poslovnika je postopek ki ga predvideva člen 47, nedopusten. To velja za sprejeto, če do odobritve priloženega zapisnika ne bo ugovorov. Pristojni odbor mi je tudi posredoval poročilo glede stališča Evropskega parlamenta.